na katerih je bila postavljena eh, direktiva ROS, nas zadovoljuje in parlament bo o tem glasoval, upam, enotno v sredo. Hvala lepa. S tem je razprava zaključena. Glasovanje bo potekalo v sredo ob 12. uri. Devo fare alcuni annunci. Eh, vi comunico innanzitutto di aver. Naj vam povem, da sem prejela od pristojnih eh, nemških oblasti neko prošnjo po umaknitni eh, parlamentarne imunitete za poslanca Broka. To je uložilo toživstvo iz Bjelbeka. V skladu s šestim členom drugi odstavek poslovnika je ta prošnja bila posredovana pristojnemu, eh, pristojnemu odboru za to področje Nemčija poleg tega je predsedstvo prejelo od um, skupine SD, to socialisti in demokratov, strani skupine ALDE in strani sekretarjata. Um, samostojnih poslancev, nekatere prošnje za imenovanje pri parlamentarnih odborih in medparlamentarnih uh, uh, Eh, delegacijah. Seznam eh, teh imen bo objavljen v zapisniku tega zasedanja. Te, ta imenovanja bodo ratificirana, če pred objavo pisnega zapisnega današnjega zasedanja ne, bo, eh, ne bomo prejeli nikakršnih zadržkov. Zdaj imamo na dnevnem redu enominutne govore v zvezi z politično relevantnimi temami. Prosila bi vas, da se strogo držite odmerjenega časa, torej ene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 ker to res ni tako povezano z reformo pravosodnega sistema, kot se to ponavadi navaja. Romunija je pripravljena, pripravljena je tudi že izpolnila vse tehnične pogoje, na podlagi katerih se ponavadi opravlja evalvacija. In eh, Romunija nikakor ni potencijalna izvoznica kriminala, zato bi se rad odločno izrekel proti stigmatizaciji Romunije in ne bi rad videl, da bo celotno romunsko ljudstvo in vse prebivalstvo stigmatizirano. Res je, da gre za politično pomembno odločitev, vendar upam, da bo glasovanje potekalo na objektivnih osnovah. Grazie, la parola all'onorevole. Hvala lepa besedo predamo gospe Koppi.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 Sodelovanje med Evropsko unijo in NATO mora zaznamovati eh, komplementarnost in spoštovanje pomembne vloge, ki jo vsak to odigrava. Moramo delati torej na podlagi sinergij in se moramo izogniti podvajanjem, predvsem kar zadeva eh, emisije torej, emisije, ki la, oziroma trošenje, bodi si na strani NATO kot tudi Evropske unije. To je pomembno tudi za prihranjanje eh, virov. Prišlo bo torej do sodelovanja med obema organizacijama, prišlo bo do posvetovanj, ki bodo omogočale, da določimo ustrezne cilje. Želim, da se poglobimo v to temo. Hvala. Hvala lepa. Besedo predajamo gospodu Bušoju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 In eh, tudi evropski opazovalci so ugotovili, da je Moldavija odločno predana svoji evropski usmeritvi, zato pa potrebuje tudi nekaj politične in finančne podpore. Upam, da bomo v nedeljo doživeli odločen glas za moldavski napredek in pot v Evropo in upam, da se bo tudi Moldavija nekoč pridružila veliki evropski družini. Hvala. Hvala lepa, predamo besedo gospodu Trianta Filidesu. Hvala lepa. Tukaj eh, želim spomniti na eh, napačno vedenje nekega eh, pač predstavnika na evropski ravni, ki, ko je govoril o občini Kelinja, ki jo, zaseda Turš, ki jo zasedajo turške čete. Tukaj pride do rušanja crkav in stavb v tej občini. Torej želijo popolnoma zbrisati vse to, kar priča, da so v tem mestu mestu živeli eh, kristijani grške kulture. Občina, torej ljudje so bili eh, dejansko uh, izgnani iz te občine, ampak po več desetletjih je to občina ohranila svoje korenine. Eh, odbor regij in eh, predstavnik odbora regij je pristal na eh, pritiske Turčije in ni prišel na obisk. Od leta 1974 traja ta neuzdržna zasedba. Zahtevali smo od tega od sekretarja, da bi celo umaknil svoj pred, svoje predstavitev želje želim obsoditi te pobude. Hvala lepa, predajamo besedo gospodu Baftonu. Uh, you, Hvala lepa, predsedujoča. Dejansko Irska ni zadnja država, ki, doži, ki je doživela tako hudo krizo. Dejansko uh, problemi Irske so popolnoma različni od tega, kar se je dogodilo pred sedmimi meseci v Grčiji. Tam je prišlo tudi do korupcije, do neodgovornosti in to uh, medtem, ko na Irskem so vsi problemi povezani z bančnim sektorjem. Vsekakor moramo ohraniti glavo nad. Uh, vodno gladino, zato da ne bi, se ne bi potopili in to velja tudi za Portugalsko in za Španijo. Dejansko tukaj moramo se držati predvsem gospodarskega smisla. Ne smemo vreči vseh stvari v eni in isti koš. Katere so najbolj eh, cvetoče države v eh, Evropi, mimo torej Švice in nekaterih drugih? Dejansko ehm, Evropska unija eh, nekako pozablja na svoj projekt in najbolj močna država članica je dejansko Nemčija. Edina možnost, možnost je torej, da se odločimo za eutanazijo. Hvala lepa. Besedo predavljamo gospodu Elnauzerju. Ja, Hvala, gospa predsedojoča. Nekaj besed v zvezi z Irsko. Torej, keltski tiger je sedaj postal bolnik. Zakaj? Zato, ker so seveda vzroki finančne krize v denarnem sistemu. Gre za zasebne banke, ki so uh, črpale v sistem ogromne zneske denarja, povzročile inflacijo in vsi udeleženci so sedaj zelo zadolženi. Gre za sistemsko krizo ali krizo sistema in tega, te krize ne bomo rešili, če bomo sedaj milijarde črpali v nove banke tudi preko irskega proračuna ne bomo krize rešili. Mislim, da moramo sistem črpanja in porabe denarja eh, reformirati. Konec koncev v evropskem proračunu gre za ogromna sredstva in črpanje le teh eh, ne poteka, kot bi bilo treba. V politični krogi potrebujejo voljo in moč In mislim, da ne moremo sedaj na verigo eh, pripeti samo banke in jih paradirati tukaj po parlamentu. Hvala lepa, besedo predajmo gospodu Tokešu. Hvala lepa, predsedujoča. Kedves kollégák, tisztelt parlament, véleményem szerint az EU... Gospa predsedujoča, drage kolegice in kolegi, po mojem mnenju, Evropski parlament ne more ostati tiho ob 95. obletnici armenskega genocida. Sklepom, ki je bil eh, sprejet eh, pred časom, je Evropski parlament tudi na nek način zavezan k temu, da se spomni več kot milijona Armencev, ki so bili masakrirani. Šlo je za pravcato uničenje ljudstva, podobno holokaustu ali temu, kar se je dogajalo v Rusiji oziroma Sovjetski zvezi. In to je primerljivo tudi z vsemi napadi na krščane drugod. Spominjamo se vedno žrtev holokausta, o tem pa ne spregovorimo. In tudi gospod Mesačmit svojim predlogom ni naletel na odobravanje v tem parlamentu. Tudi predsednik Buzek bi se moral izreči v prid priznavanju tega genocida ker bi to morala biti tudi ena od postavk pri odločanju o vstopanju v Evropsko unijo. Hvala lepa, zdaj pa gospa Plamb. Hvala lepa, gospa predsedujoča. 90 odstotkov ljudi v starosti med 18 in 80 let meni, da se bo stanje v Romuniji poslabšalo. In le 30 odstotkov ljudi izjavlja v javnih raziskavah, da si ne želi emigrirati. Ne vemo, kako bi preprečili beg možganov in eh, številni mladi ne najdejo zaposlitve. To izhaja iz ankete, ki jo je nedavno pravila socialno-demokratska stranka. Sama sem za mobilnost in za enotni trg dela, vendar menimo, da je treba vzpostaviti ustrezna delovna mesta tudi tako, da bodo ljudje lahko našli zaposlitev doma. In zato upam, da bomo lahko dali našo podporo pobudi, ki je zato imelo Združenje mladine Romunije. Hvala lepa. Predamo besedo gospe Bilbao señora presidenta los barcos pesqueros que faenan en el índico. prihaja do uh, pravega vala piratskih napadov v indijskem oceanu deset do desetih napadov je prišlo v zadnjem času. Napadi se dogajajo vedno bliže obali. Eh, pirati, gusari uporabljajo plovila, ki so jih zasegli, imajo zasebne zapisemno zavarovanje. Torej, ta plovila je težko a, ugotoviti, moramo torej izboljšati naše sodelovanje, kajti naše cilje niso nikoli posegle ob teh napadih. Potrebno je spoštovati resolucijo, ki je bila sprejeta novembra lani. Potrebujemo torej večjo udeležbo Združenih narodov, več um, eh, pač nadzora ob somalski obali, zato da preprečimo to piratstvo, ki eh, napada tudi ribiške ladje in tudi trgovske ladje. Vse je namreč odvisno od varnosti ribolova in trgovine v tem območju. Hvala lepa. Besedo predam gospodu Rosiju. Gospa predsedujoča, želim obsoditi pred parlamentom to, kar se je dogodilo na razstavi promocija nacionalnih vrednot eh, v zvezi z zasedenim Ciprom. Eh, dejansko ta razstava potekala od 17. do 16. oktobra. Eh, do 17. novembra tega leta na odboru eh, eh, regije. Gospod Petzhold je razstavljavcem ukazal naj takoj prekinijo razstavo in pri tem je zatorjeval, da dejansko so bili napisi različni od tega, kar je bilo dogovorjeno. Mm, posred, prosil sem za dokumentacijo in ugotovil, da ni bi prišlo do nobene razlike med besedili, ki so bila potrjena in dovoljena. Dejansko tudi organizatorju razstavljajo države je bilo ukazano naj črtajo besede zasedba, zas, eh, turška zasedba. Telefonsko sem se postavil stik z vodjo enote, to da niti omenjeni uradnik, niti sodelavci niso sprejeli razgovora z mano. Nekaj ur potem, ko se to obsodil, je razstava bila ponovno odprta. Torej, eh, to, kar se je dogodilo na odboru regi, krši pravice države članice Evropske unije. Hvala lepa, besedo sedaj predajamo gospodu tudorju. Hvala lepa, predsedujoča. Domnilor, din păcate, România a devenit frontiera sălbatică a Europei. A fost rău cu dictatura comunistă. Dame in gospodje, žal je Romunija postala neke vrste divja meja Evrope in to je seveda posledica komunističnega režima, ki je vodil neposredno v mafijsko diktaturo. 5000 umorov je ostalo še neraziskanih od 1. Eh, januarja leta 1990 do današnjega dne. Pravzaprav je Romunija tudi raj za pedofila in za vse druge eh, hude kriminalce. S tem meče slabo luč tudi na druge vzhodnoevropske države od leta 1990 naprej je videti, kot da bi nekdo zbudil Drakulo in sedaj ne vemo, kako naj se ga znebimo. Hvala lepa, besedo predajamo gospodu Kumu Cakusu. Hvala. Hvala, gospa predsedujoča. Videti je, kot da bi se nad Evropo zaustavil črni oblak ekstremne desnice, rasističnih strank. To je nekaj, kar skrbi veliko držav članic, med drugim tudi Švedsko. In tega ne smemo prezreti. Gre za težave s priseljenci, za gospodarske težave, finančno krizo in to je seveda plodno obdobje za vse vrste skrajnežev. Ta problematika pa je težko rešljiva. Zaradi tega se pojavljajo okrepljene skrajno desne stranke v Evropski uniji in temu moramo posvetiti nujno pozornost. Mislim, da ta črni oblak prinaša s seboj nevihto in mi se moramo pravočasno pripraviti na njo. Potrebna je boljša koordinacija za skupni boj proti skupnim težavam. Tu gre lahko za hude zadeve, ki bodo presegale zmogljivosti vsake posamezne države članice. Potrebujemo močne pobude za aktivni boj proti rasizmu v tej Evropi v krizi. Predamo besedo gospodu Kej. E, I'm well aware that the eyes of Europe are on my country's economic woes right now. Hvala lepa. Torej, v moji državi je prišlo do pravega pohlepa, bodi se med politiko kot tudi na podjetniški ravni. Dejansko so zapravili to, kar je ljudstvo eh, zbralo in ustvarilo in to tudi zaradi nenadzora nad bančnim sektorjem. Se spominjamo, julija je prišlo tudi do stresnih testov, kar zadeva bančne institucije. Komisija je tudi podpisala, kar je zadeva prihodnost bančnih institutov na Irskem, ki so pa v sami srčiki te krize. Jaz sem zelo jezen, da smo prišli do take točke. Sicer eh, cenim eh, solidarnost, ki so jo izkazali kolegi po celi Evropi, zato da bi stabilizirali naše gospodarstvo. Vsekakor pa mislim, da smo na pravem eh, razpotju, kar zadeva prihodnost Evropske unije. Dejansko dejansko katerikoli diktat, kar zadeva davčno politiko na Irskem, to lahko povzroča seveda nepravičnosti tudi, kar zadeva manjše države v Evropski uniji. Hvala lepa. Hvala, zdaj pa predajamo besedo gospe Harkin hvala lepa naj spregovorim tudi jaz o trenutni finančni krizi ampak z drugega zornega kota Oli Ren je spregovoril o potrebi po finančni disciplini da ne govorimo tudi o paktu stabilnosti in rasti o irski krizi dejansko imamo tudi ankete eurobarometra ki so bile objavljene danes ta anketa je 270 tisoč je zbralo 270 tisoč anketirancev po celi Evropi, zato da bi pač povedali, kako gledajo na irsko krizo. In eno vprašanje bi morali postaviti našim državljanom in sicer, kako bi, kako bi razvrstili ukrepe 29 odstotkov državljanov in sicer irskih državljanov dejansko podpira, podpira strožje javno, strožno javno bilanco ampak a, seveda hkrati vprašanje tudi v zvezi z prednostnimi nalogami, kar zadeva politiko, 50 odstotkov a, državljanov a, trdi, da moramo se najprej lotiti revščine in socialne izključenosti. Torej prihaja dejansko do razkoraka med tvema dvema kategorijama. Očitno se ne odzivamo na potrebe državljanov na strezen način in zato moramo ponovno pregledati naše prednostne naloge. Hvala lepa. Zdaj pa predajamo besedo gospodu Batnu. Uh, Hvala lepa, predsedujoča. Jutri, uh, 23. november, je četrti, uh, četrta obletnica smrti Litvinjenka v Londonu, ki uh, so ga uh, umorili določeni predstavniki ruske države, ker. Um, dejansko glavni eh, osumljenci eh, Dimitri Kurton in nek dva ostala ruska eh, pripadnika obveščevalnih služč. Ehm, medtem pa dejansko, kljub temu, da je bilo ugotovljeno, kdo ga je umoril, gospodu Litvinjenku še vedno zanikamo pravico do ehm, ustreznega postopka. Zato želim izkoristiti to priložnost, da pozovem britanske oblasti, da čim prej tudi ugotovi jasno, kateri so bile okoliščine in razlogi za smrt Litvinjenka in da dejansko skupaj z policijskimi organi sprožijo preiskavo za umor, za naklepni umor. To pričakuje in do tega je tudi upravičena njegova družina. Hvala lepa. Zdaj pa predajamo besedo gospe Zaborski. Hvala, predsedujoča. Pretižnjo bolj izverenjene spravijo pristop. Kolegice in kolegi, pred enim tednom je komisija objavila eh, poročilo o postopku pristopanja v drž balkanskih državah. Dejansko je težko ugotoviti, kako se stvari razvijajo, zakaj se ne lotevamo na enakopraven račin. Tudi Makedonije več kot 21 odstotkov mladih obiskuje univerzo, otroci se učijo angliščine že pri šestih letih. Poročilo komisije omenja napredek, kar zadeva boj proti korupciji, omenja stalno vodenje in dober socialni dialog. Makedonija izpolnjuje vse kopenhavenske načele in torej si dejansko zasluži, da lahko pristopi k Evropski uniji. Dujansko pa, če tega ne bomo storili, seveda bo, ne bomo spoštovali. Um, zaupanja, ki ga izkazujejo naši državljani. Hvala lepa. Merci, Hvala lepa, gospa predsedujoča. Zaradi ostre politike vlade v Kamerunu se je Združeno kraljestvo odločilo, da ne bo več financiralo skupnih akcij na morju in zaradi tega lahko pričakujemo dramatične posledice za pomorstvo v tem sektorju, ker gre za pomembno trgovsko pot, tako rekoč najpomembnejšo v vsem svetu. Srokovnjaki menijo, da je pomembno, da se zagotovi prisotnost večjih vojaških ladij v tem območju, ker bi se s tem preprečilo piratske poskuse. Menimo, da je pomembno, da se lotimo teh zadev eh, koordinirano in da damo podporo tudi uradnim organom oblasti, da ne prepustimo vsega skupaj zasebnemu sektorju. Komisija mora poskrbeti, da bomo imeli skupno pomorsko politiko. Sam. Hvala lepa, gospod Uđas. Hvala, predsedujoča. Naj ja povem, da smo predložili eh, pisno izjavo številka 86, eh, pri tem smo zahtevali zaščito vode kot javne dobrine. To je univerzalna človekova pravica in ustrezna oskrba z vodo je temelj eh, za dobro delovanje vsake vlade. To so, naši, to so načela, po katerih se navdihujemo in to so načela, ki silijo na tisoče eh, italijanskih državljanov, da podpišejo vse prošnje za referendum. Za da se izognemo privatizaciji javne dobrine. Menimo namreč, da ta pobuda a, ne sme biti nekaj ekskluzivnega, kajti to je bitka, ki pripada vsem in zato naj povem, da smo to predložili skupaj z zelenimi, z a, socialisti in demokrati, z Evropsko a, socialistično skupino in a, ta pod, po, pobuda je, pod, je deležna podpore a, celotnega parlamenta. Želeli bi dejansko trenutki dejansko oblikovati neko uradno stališče celotnega parlamenta, zato da bomo zaščitili vodo kot pravico in ne kot dobiček. Hvala lepa, zdaj pa predajmo besedo gospodinu Makoveji. Duminica o loc alegeri parlamentare anticipate în Republica Moldova. În Moldavii pricecuem o cămalu volitve in pričakovana je tudi zmaga demokratičnih sil, kar je tudi izraz stalnega napredka, ki smo mu priča v zadnjih letih, kar bo tudi prineslo večje blagostanje moldavskemu ljudstvu. Te volitve, ki bodo potekale v nedeljo, morajo biti svobodne, korektno izpeljane in ljudje morajo biti ustrezno obveščeni o vsem, kar se dogaja. Ne sme priti do nasilja, ki smo mu bili priča v preteklosti in ljudje ne smejo imeti skrbi in strahu z, zaradi tega, ker pridejo na volišča. Mi kot Evropski parlament moramo jasno podpreti ljudstvo Republike Moldavije. Hvala. Hvala lepa. Besedo pre, predamo gospodu Grandesu recientemente fue asaltada en bagdad la iglesia de nuestra señora del socorro. Najlepša hvala. Nedavno je prišlo do napada v Bagdadu, kjer je bilo ranjenih veliko ljudi, med njimi tudi ženske in otroci, samo zaradi tega, ker so kristijani. To ni enkraten pojav, niti neosamljen primer. Veliko je napadov na kristijane v Bagdadu država, kjer je večinsko prebivalstvo muslimansko. Slišali smo za številne primere eh, v številnih državah, nedavno tudi v Kajru, kjer so bili številni poškodovani in ranjeni pred vrati v crkv. Potrebujemo neko odločno deklaracijo in obsodbo. Doslej smo obsodili samo teroristična dejanja, vendar je treba jasno in glasno povedati, da je bil edini motiv za napad na te ljudi samo dejstvo, da so kristijani. Doslej še nismo priznali odkrito tega dejstva. Moramo se spomniti tudi Orijane eh, Falači, ki je bila skoraj kamnana zaradi tega, ker je izpostavila to pomembno vprašanje v Evropi.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 pomemben sektor, ki si zasluži tudi prednostno mesto v strategiji 2020. In mi smo odgovorni za to, da jo v resnici izpeljamo. Vendar, bolgarska vlada vodi politiko, ki je proti nacionalnim in tudi proti evropskim interesom, še zlasti na področju znanstvenih raziskav. Samo ni celih šest odstotka zapravi Bolgarija za Eh, znanstveno-raziskovalna prizadevanja in eh, vse ustanove, ki so bile pred leti ustanovljene, še vedno ne morejo delovati, ker eh, preprosto zato nimajo sredstev, čeprav iz njih izhajajo zelo pomembni znanstveniki, ki jih je priznal v svet. Treba je povzdigniti glas in eh, nameniti temu večjo pozornost. Eh, čeprav se nahajamo v časi krize, ne smemo zanemariti kulture in izobraževanje, na to je treba opozoriti bolgarsko vlado. Hvala lepa, besedo predamo gospe Tunund. Hčabim zvrčiti uvage na pravazone prez Komisijo Evropejsko. Nje... Gospa predsedojoča, moramo obžalovati, kaj počenja Evropska komisija. Enostavno ne posvetuje se dovolj z nami v zvezi s tako imenimi orphan works. Gre za dela, za katera ni jasno, kdo je avtor. Sama sem se poglobila v to vprašanje in mislim, da predlog direktive, ki jo v zvezi s tem pripravlja komisija, gre v nepravo smer. Komisija pa se ne želi posvetovati z nikomer. Mislim, da je smer delovanja treba zaustaviti. 40 odstotkov evropskih del so tako imenovane dela uh, sirote, torej dela, katerih avtor ni znan. Uh, glede na to, da komisija sedaj šele pripravlja predlog direktive, je še dovolj časa za posvetovanje in mislim, da bi to morali izkoristiti. Hvala. Grazie, parola, al... Hvala lepa. Besedo predajamo gospe, gospodu Grote. Hvala. Majhna in srednje velika podjetja so temelj za socialno ni mir v Evropski uniji vendar mnogikrat morajo, zlasti ko gre za energetska podjetja, eh, delavci s stavko iz, izboriti svoje eh, pravice. Dosti krat gre tudi za eh, delavce v kovinski industriji, ki se morajo zoprstavljati svojim lasnikom, kateri so dosti krat tudi predstavniki države. Ti jih zastrahujejo in eh, jim onemogočajo do izražanja svojih pravic. Sedaj se uveljavlja sistem hire and fire, torej najemaj in odpuščaj, ki ustvarja celo vrsto zastrašenih delavcev in to ni v korist naše demokracije. Hvala lepa, besedo predajamo gospodu Predi. Euh, mes sentiments deux mots sur les élections présidentielles en Côte d'Ivoire Samo par besed o predsedniških volitvah na slono koščeni obali. Namreč od začetka oktobra smo imeli tam že eh, stotine opazovalcev v 26 državah v tem območju. Ugotovili smo, da ni prihajalo do nasilnih incidentov, niti ne do eh, prenarejanja rezultatov. Drugi krog volitev se eh, predvideva za naslednjo nedeljo, predvidevajo se tudi bolj vroči izpadi, če lahko tako rečem, in včasih eh, so tudi naši opazovalci lahko tača napadov ali pa se jim prepreči njihovo delovanje. Zato če naj jim omogočimo bolj normalne pogoje dela, je pomembno, da poskrbimo za njihovo zaščito ne samo do nedelje, temveč tudi potem. Hvala lepa. Hvala lepa. Imamo zdaj na dnevnem redu poročilo gospoda Beleta o javni radioteleviziji v digitalni dobi prihodnost dvojnega sistema. Predam zdaj besedo gospodu poročevalcu za štiri minute, prosim. Uh,